avtori resolucije, gospod Duro, za dve minuti. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Eh, pred 50. obletnico samostojnosti Demokratične republike Konga se nam je zdelo umestno, da se iz, izjasnimo o primeru Floriberta Čebeje Bahizira. Eh, in uh, ki, je, uh, ki so ga našli ubitega uh, eh, 2. junija, uh, njegov uh, šo, uh, šofer šofer eh, eh, njegovega voznika pa ravno tako niso našli. Eh, zakaj so ga ubili, kdo ga je ubil in kot pravi resolucija bi bilo potrebno imeti preiskovalno komisijo, ki je kredibilna, resna, ki mora biti ustanovljena, da razišče smrt gospoda, gospoda Bahizera. In uh, vemo, da je situacija nasploh v Demokratični republiki Konga v zvezi z varuhi človekovih eh, pravic oziroma zagovornih. Eh, zagovornikov eh, človekovih pravic slaba, eh, zagovorniki človekovih eh, pravic, tu so različne ankete, kjer pa je prihajalo do velikih neregularnosti. Potrebno bi bilo ugotoviti, kdo so odgovorni za ta umor in prav tako pa začeti oziroma zagotoviti, da se stanje nekaznovanosti neha. Eh, še danes zjutraj smo na vse to upozorili tudi v, eh, torej eh, v delu, ki ga upravlja gospa Otala. Ta resolucija zahteva od Evropske unije kot tudi od Kong, da nameni posebno pozornost tem vprašanjem pri v sporazumu o partnerstvu eh, oziroma v okviru tega sporazuma o partnerstvu iz Kotonuja eh, in potrebno je tudi upoštevati preporočila periodične preglede Združenih narodov, katerih namen je eh, zaščititi človekove pravice in ta, to sporočilo bom tudi v Kinshasi prenesla 30. junija. Najlepša hvala, naslednji je kolega Katmarek za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, včeraj smo tukaj govorili o tem, kako naj nasplošno zaščitimo zagovornike človekovih pravic. Danes pa je pred nami specifičen primer gospoda Šebeje, ki je umrl, ker je bil zagovornik človekovih pravic. Vse kaže, da je bil usmrčen zaradi tistega, kar je počel. Uh, Storilci so imeli svoje namene, tega natančno ne poznamo, nekaj pa vemo. Ti cilji so bili, njihovi cilji so bili v nasprotju z našimi cilji, namreč da zaščitimo človekove pravice. Prihaja do preganjanja zagovornikov človekovih pravic zaradi vedno večje ozaveščenosti in ozaveščeni državljani so grožna eh, vladam, ki zlorabljajo prebivalstvo. Eh, Ta umor je potrebno razjasniti in kaznovati storilce. Priti mora do verodostojne, neodvisne preiskave in to je tisto, k čemu pozivamo v naši resoluciji. Najlepša hvala. Kot naslednja za minuto in pol kolegica Veržja. Eh, l'assassinat de Floride umor eh, Floriberta Šebeje Bahizirija, eh, izvršnega direktora organizacije za človekove pravice La Voix des Sans Voix, eh, Eh, kot tudi zginotje njegovega voznika simbolizirajo situacijo človekovih pravic v Kongu. Lahko se tudi vprašajo, zakaj družina gospoda Šebeja nima niti dostopa do njegovega trupla. Nasproto, eh, kot eh, vemo, kakšna je bila njegova dejavnost, ko je objavljal, kakšna, kako dramatično je stanje človekovih pravic v Kongu. In ni več mogoče prešteti vse vseh tistih zagovornikov človekovih pravic, ki so areterani, mučeni eh, in umorjeni v Kongu. Eh, tu so bili še eh, drugi primeri, Enkike in njegova soproga, potem Serže Mašeja, Džimbo leta 2008, to je samo nekaj primerov med številnimi žrtvami. Še več če lahko rečem, ko je država eh, tudi izdala mandat eh, oziroma eh, nalog za prijetje za gospoda Tanga, Tanga pa se situacija še vedno degradira. Prihaja do, do množičnih posilstv, do nasilja in eh, ta sporazum o sodelovanju med Evropsko unijo in Kongom ob sklicevanju na sporazum o partnerstvu. Eh, angažirali so se v tem okviru, da bodo spoštovali človekove pravice. Če se ne motim. Hvala lepa, kolegica. Uprostite, imela sem dve minuti. Kolegica, imeli ste minuto in pol. Imeli ste minuto in 30 sekund. In ko ste eh, porabili minuto in 45 sekund, sem vas prekinil. Dovolite, da povem do konca, pravi predsedujoči. Kolegi ne smejo presegati svojega časa za govor na račun drugih. To enostavno ne gre. Naslednja je kolegica Šake. Panie przewodniczący, E, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, govorim kot eden od avtorjev osnutka resolucije. Novembra, torej čez nekaj mesecev, bodo predstavniki našega parlamenta prisotni v tej državi, v Demokratični republiki Kongo zgodilo se bo namreč zasedanje EU AKP. Kako naj se torej vedemo, kako naj ravnamo, ko se bomo uh, ozrli proti našim gostiteljem? Ne bomo mogli molčati, kajti gre za zelo pomembno zadevo zaščita človekovih pravic ne more biti enostavno prazna beseda, to ne more biti eh, nekaj, eh, o čemer ljudje brezbrižno govorijo. To mora biti nekaj konkretnega, to je nekaj, kar ljudje plačujejo svojim življenjem in Evropski parlament mora to jasno povedati. Najlepša hvala, se opravičujem, spregledal sem vas. Zdaj pa kolegica Šake za dve minuti. Kolegice Šake ni. Potem sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej kolega Posed za minuto. Gospod predsedujoči, gospod Šebeja, Bahizir in njegova usoda nista edinstven primer. Gre zgolj za vrh ledene, dobe, eh, ledene gore, ne samo v Demokratični republiki Kongo, ampak nasplošno v Afriki. Kongo je zelo zanimiva država in voda tam bi lahko zagotovila plodnost celotne. Afrike. Ravno tako bi tamkajšnje surovine lahko zadostovale za celotno Afriko, enako velja za tamkajšno energijo. In če bi država kolikor toliko dobro delovala, bi lahko cela Afrika uživala v miru in redu, ampak žal se dogaja ravno nasprotno. Kongo povzroča veliko destabilizacijo, ki sega tudi v druge države, eh, hkrati pa od drugod prihaja tudi v Kongo. In zato mora biti za nas kot Evropsko unijo Eh, eden uh, od ključnih uh, eh, področji dela Kongo, kajti tam se usoda Afrike odloča in zato je prav, da bo tam prišlo do naslednje velike konference. Hvala, kolega Posold. Sledi kolegica Kretu. Najlepša hvala. Uh, Tudi sama želim obsoditi ta zločin nad enim od najbolj spoštovanih zagovornikov in borcev za človekove pravice. Ime nevladne organizacije, ki jo je vodil, eh, pravzaprav opredeljuje njihovo dejavnost. Dali so glas tistim, ki so brez glasu. Tem ljudem je eh, posvetil svoje življenje. Pogosto je bil žrtev naglegovanja, ker je razkril korupcijo v vojski. Eh, sledila pa je njegova nasilna smrt. Barbarski način, kako je bil ubit, kaže na status človekovih pravic v Kongu, kjer prihaja do vedno več primerov eh, mučenja, spolnega nasilja in brutalnih usmrtitev. Diplomacija Evropske unije mora ustrajati pri tem, da oblasti v Kongu izvedejo pregledno in neodvisno preiskavo, ki bo pripeljala do uh, obsodbe krivcev. Vlada se mora boriti proti nekaznovanosti tistih, ki delujejo proti človekovim pravicam. E, sploh glede na to, da je v državi v času civilne vojne prihajalo do masakrov in množičnih posilstev. Mislim, da bi lahko tudi mi prihtevali k temu, da bo ta preiskava učinkovita. Najlepša hvala, kolega Koval, za eno minuto je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči tisto, s čimer se danes soočamo, eh, je primer, da Afrika prosi za pomoč ali za sodelovanje Evropske unije. Eh, na nas je, da poskušamo Afriki pomagati in poznamo standarde zaščite človekovih pravic. Eh, obstajajo določena pravila glede tega, kako se preizkuje zločine in ta pravila je potrebno spoštovati brez izjeme. Ključna, ključni tukaj je tisti del resolucije, kjer je zapisano, da je potrebno vzpostaviti preiskovalno komisijo, ki bo preiskala ta brutalni zločin. Najlepša hvala, kolega Koval. Zdaj pa sledijo preostali govorniki. Najprej za eno minuto, kolega Kelam. Najlepša hvala, predsedujoči nažalost umor gospoda Bahizirja pred 15 dnevi ni eh, enkraten dogodek. Kot je povedal posebni poročevalec, ta umor eh, daje vse znake, da je bil eh, izveden strani oblasti in politično motivirani uboji, eh, ki sodijo o bog zastraševanja in nadlegovanja zagovornikov človekovih pravic, političnih nasprotnikov eh, vlade v Demokratični republiki Kongo. Izrekamo svoje sožalje družini in svojcem gospoda Bahizirja in pozivamo svet in komisijo, naj eh, pritisneta na oblasti v Demokratični republiki Kongo, zato da bodo zagotovljeni normalni pogoji za delovanje zagovornikov človekovih pravic in da bodo krivci prišli pred sodišče. Najlepša hvala. Hvala. Naslednja je za eno minuto kolegica Korhola. Najlepša hvala. Predsedujoči, Eh, prav je, da o tej zadevi govorimo na našem plenarnem zasedanju. Ta mož je bil pogumen zagovornik človekovih pravic in demokracije v Kongu. Bil je žrtev preganjanja strani tamkajšnjih oblasti. Nismo ga uspeli zaščititi. Umor gospoda Bahizirja in njemu podobnih je vedno pogostejša praksa v Kongu. V zadnjih petih letih je bilo umorjenih veliko zagovornikov človekovih pravic, vendar pa moramo povdariti, da je ključno to, da damo ljudem v Kongu možnost soodločanja, da bodo lahko sami odločali o svoji usodi. Eh, potrebno je nadgraditi boj proti korupciji v tej državi in zagotoviti nadzor nad vojsko in policijo. Najlepša hvala, kolega Preda, za eno minuto. Gospod predsedujoči, najprej naj izrečem sožalje družini, Eh, gospoda Šebeja Bahizirja. Njegova smrt je tragična, bil je zelo spoštovan borec za človekove pravice v Kongu. Njegova smrt ni sprejemljiva in to moramo obsoditi. Potrebujemo vredostojno in pregledno preiskavo, ki bo pokazala, kako je do tega umora prišlo. In mislim, da bi morali v tem kontekstu vključiti tudi med na združene narode. Uh, Kajti, kot je povedal posebni pročevalec za UZN, kar zadeva izven sodne poboje, se pojavljajo znaki, ki kažejo, da so bile v ta umor upletene tudi oblasti. Ta umor kaže na zaskrbljujoč trend v zadnjih letih v Kongu. Uh, V Kongu smo bili priča eh, številnim usmrtitvam novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in kankašne oblasti bi se morale začeti boriti proti nekaznovanosti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Kolegica Staler za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se avtorjem te resolucije. Umor gospoda Bahizirja 2. junija je privedel do tega, da je več kot 50 organizacij, pa tudi Banki Mun sam, pozvalo k neodvisni preiskavi. Eh, njegovo delo na področju človekovih pravic je pripeljalo do tega, da mu je policija večkrat grozila in da se je vse skupaj končalo z umorom. In 1. junija, kolikor vem, je dejansko obiskal eh, policijsko postajo, ne vemo pa, kaj se je potem zgodilo. 2. junija je bilo najdeno njegovo truplo. Komisija in svet morata zahtevati neodvisno preiskavo ravno tako pa moramo dobiti zagotovila, da bo zagotovljena varnost njegovi družini. V teh okoliščinah se moramo vsi spomniti, da veliko človekovih pravic jemlje mevne, medtem ko jih je on branil in to do smrti in zato si zasluži naše spoštovanje. Najlepša hvala nadaljujemo z gospodom Tenokom. Predsedujoči, ta grozoviti umor kaže na početje eh, tistih, ki so ustanovili državo, ki je potem postala demokratična republiko Kongo. Eh, še vedno so zagovorniki človekovih pravic ogroženi, prihaja do umorov novinarjev. Floriber Čebeja Bahizir je samo zadnji v dolgi vrsti zagovornikov človekovih pravic, ki so plačali najvišjo ceno za svoja prepričanja. Res upam, da bo eh, na podlagi tega primera prišlo do obsodbe in da nam bo uspelo okrepiti civilno družbo v Kongu. Eh, ozračje političnega nasilja in nekaznovanosti eh, je povezano z nadzorom nad naravnimi viri. In Eh, predlagam, da razširimo certifikacijo, kot smo jo uvedli za diamante, tudi na ostale minerale. Sicer bo ta kaos še naprej terjal življenja pogumnih mož, kot je bil ta. Hvala. Najlepša hvala, kolega Tenok. Zdaj pa ima besedo komisar Dali. Gospod predsedajoči, spoštovani poslanci in poslanke. Komisija je Eh, z globoko žalostjo sprejela novico o smrti Floribera Šebeje Bahizirja. Bil je eden od najbolj poznanih zagovornikov človekovih pravic v Kongu. In vodja organizacije La Voix des Sans Voix, eh, to je organizacija, s katero redno sodelujemo in gre za eno najbolj uglednih organizacij te vrste v Kongu. Smrt eh, voditelja kaže, da je najverjetneje šlo za umor. Eh, smrt eh, gospoda Bahizirja je sprožila močne reakcije ne samo v Kongu, ampak tudi v mednarodni skupnosti. Evropska unija, pa tudi cela vrsta držav članic in organizacija Združenih narodov ter eh, ZDA so vsi izrazili svojo zaskrbljenost in pozvali k resni preiskavi, ki bo ugotovila dejstva in preprečila nekaznovanost potrebno je ustrezno preiskati dejstva in zagotoviti pregon storilcev. Predsednik Apila je že izrazil željo, da se dogodki razčistijo. Nekaj osumljencev iz vrst policijskih sil je bilo pridržanih, pa tudi vodja policijskih sil je do nadaljnega suspendiran. Oblasti v Kongu uh, so pripravljene na sodelovanje. Nizozemska skupina zdravnikov je preiskala truplo gospoda Bahizirja in upamo, da bo to v prihodnje razčistilo okoliščine njegove smrti odziv kaže, da e, oblasti razumejo, kakšen je pomen neodvisne in verodostojne preiskave in to je tisto, kar pričakujemo. Pozorno bomo spremljali razvoj dogodkov skupaj z državnimi članicami in misijo v Kinshasi. Pozvali bomo oblasti, da naj čim hitreje dosežejo rezultate. Načeloma pa bi Evropska unija. Uh, bila zelo zadovoljna, če bi vlada v Kongu nadgradila boj proti nekaznovanosti, proti korupciji in pokazala svojo zavezanost vladavini prava. Najlepša hvala, komisar Dali. S tem je razprava zaključena. Uloženih je bilo šest predlogov resolucij skupine SND, eh, Evropske ljudske stranke, Zelenih, eh, GUE, ECR. NFT in ALDE. Glasovanje bo potekalo po koncu razprav. Naslednja točka dnevnega reda je razprava o Nepalu. Najprej predajam besedo avtorjem resolucije, najprej gospa Geringer za dve minuti. E, Hvala, gospod.